točka na dnevnem redu je. Žal moram tudi sama uporabiti policijske ukrepe na tem sestanku. Dobro, prosim, sedite se. Nadaljujemo sestankom. Nimamo prav veliko časa, že zamujamo, tako da se najkar opravičim. Želim se iskreno pravičiti gospodu Garkovu, ki bo takoj dobil besedo. Razprava pa je potekala tudi v pokrožni dvorani, tudi na podobno temo, tako da nekaj kolegov mora biti sedaj na plenarnem zasedanju. Preden vam predam besedo, naj vas spomnim, da ena, bomo 21. marca, dopoledne in popoldne, in 22. marca dopoledne imeli sestanek v Bruslju. Dobrodošli tukaj, gospod Garkov, ste izvršni direktor agencije EU Lisa. Gre za agencijo ki se ukvarja z upravljanjem podatkovnih zbirk EU. Prisrčno vas pozdravljam tukaj. Bolj natančno gre tudi za upravljanje sistema SIS in VIS ter tudi Eurodaka. Naš odbor seveda si skuša ogledati ovire, pa tudi dobre prakse, kar se tiče izmenjave informacij in kar se tiče vprašanja medoperabilnosti. To je sedaj visoko na našem dnevnem redu. In zato smo vas tudi povabili sem, da se boste predvsem odzivali na vprašanja kolegic in kolegov. Naš mandat je tesno povezan z operativnimi vidiki vaših pristojnosti znotraj EU-lise. Tako, sedaj pa vam kar predajam besedo. In če se strinjate, težko se ne boste strinjali. Če se strinjate, bomo imeli torej eh, krok vprašanj in odgovorov po vaši predstavitvi. Deset minut na predstavitev, prosim. Potem pa vprašanja kolegic in kolego, na katera boste neposredno odgovarjali. Prosim, beseda je vaša. You, Hvala lepa, gospa predsednica, spoštovane poslanke in poslanci članice in člani odbora. Hvala lepa najprej za priložnost, da si izmenjamo mnenja o načinu, kako lahko moderne tehnologije prispevajo k bolj učinkovitemu boju proti terorizmu. Prejšnjo razpravo sem spremljal z veliko zanimanja. Danes se Evropa sooča z dvojim izzivom. Po eni strani želimo ostati odprti, da druga dela se ta, po drugi strani pa želimo biti varni naj povem tudi, da ima vsak državljan pravico do varnosti v svoji državi, v svojem mestu, doma. Zato je varnost državljanov ena pomembnih prednostnih nalog Evropske unije. Po terorističnih napadih v zadnjih nekaj letih je nedavna študija Eurobarometra pokazala, da 95 odstotkov evropskih državljanov meni, da je terorizem precejšen izjiv. Zato mora biti naša prednostna naloga boj proti terorizmu. Evropska agenda, varnostna agenda, ima tri prednostne naloge. Ena izmed njih je tudi terorizem in boj proti terorizmu, kjer lahko EU pomeni razliko. Dan danes se soočamo z nekim fenomenom. Boj proti terorizmu in notranja varnost temelji popolnoma na informacijskih sistemih, odvisno je od informacij, izmenjave informacij prek sistemov. Zato je naša agencija pomembna in bo še pomembnejša v prihodnosti z razvojem informacijskih sistemov. Potrebujemo odločen odziv na teroristične grožnje. morda bom za začetek povedal nekaj očitnega. To je očitno tudi iz prejšnje razprave. SIS je danes najbolj najpomembnejši informacijski sistem, ki se uporablja strani pravosodja in organov pregona za preprečevanje organiziranega kriminala, tudi za boj proti terorizmu. Lahko s tem upravljamo preverbo posameznikov in potencijalne grožnje evropske javnosti. Evropski svet je želel, da bi Evropska komisija izvedla bolj konkretne ukrepe za odziv na terorizem, še prav posebno, kar se tiče tujih borcev. Te spremembe so sedaj veljavi od januarja 2015. Kaj smo videli takrat? Vedno širšo uporabo SISA. 2016 smo imeli več kot 4 milijarde iskanj v sistemu. Za 2017 začasne podatke kažejo, da lahko pričakujemo, da je bilo iskanj vsaj še 25 odstotkov več. SIS, torej organi pregona, priznavajo kot najbolj učinkovito platformo za izmenjavo informacij. Za boj proti terorizmu. Kar se tiče hrambe podatkov, še prav posebno podatkov, ki so povezani s 36. členom, to sta prejšnja govornika omenjala, naj povem, na koncu 2017 smo imeli 35 odstotni porast podatkov v primerjavi z 2016. To pomeni, da že skoraj dve leti podatki, ki so povezani s 36. členom, so se podvojili. In to je spet dokaz za obsežno uporabo sistema, in pomen, ki ga skupnost organov pregona v EU namenja temu. Potem še zadnji podatek, ki je zelo pomemben za učinkovitost pomembno sistema, to je povečanje za več kot 20 odstotkov v zadnjem letu, kar se tiče zadetkov v primerjavi z letom prej, torej več rezultatov. Tudi o kontekstu sistematičnih pregledov potnikov na zonanih mejah, ki jih imamo do prijela 2017, SIS-2 nudi ustrezno pomoč menjim organom za nadzor. Da bi sistem bil usklajen z novimi izzivi in zahtevami, je agencija izvedla potrebne tehnične ukrepe, zato da omogočimo učinkovitost sistematičnih pregledov. pomembno je, da je sistem danes učinkovit, deluje in da ga skupnost organov pregona uporablja. Moramo pa gledati tudi v prihodnost. Teroristična grožnja se razvija in tako bi se moral razvijati tudi sistem, še prav posebno SES-2 kot glavno orodje za podporo organom pregonom v Evropi za ustrezen odziv. SES-2 reformni svežen bo uvedel pomembne tehnične operativne izboljšave. To je izjemnega pomena. V tem trenutku se še pogajamo o tem, upamo, da bo zakonodajni akt kmalo sledil, tako bo agencija dobila priložnost, da še naprej okrepi sistem in ponudi še več podpore organom pregona za popravljanje njihovih dožnosti. Pomemben moment pri tem je tudi dejstvo, da bomo zelo kmalo imeli si z dve z biometričnimi možnostmi. Od 6. marca naprej bo, da organi pregona imeli v EU dostop do biometričnih podatkov, vsi z dve, kar bo omogočilo večjo učinkovitost sistema in bo omogočilo organom pregona boljše upravljanje svojega dela. še dva sistema, sta ki sta pomembna, še to je prav posebno vizumski informacijski sistem, ki je tudi sofisticiran instrument za pregled prošen za vize. Tukaj imamo tudi posvetovalni mehanizem med ustreznimi organi in naskrižno preverbo podatkov na mejah SIS-2. Enako velja tudi za Eurodac, kjer je iskanje možno od 2015. Naj vas obvestim da od 22. junija 2017 je Europol povezan z Eurodakom in omogoča iskanje sistemu v podporo preiskavam. Za Eurodak velja enako načelo kot za SIS-2. Sistem mora biti usmerjen v prihodnost. Zagotiti moramo, da bo sistem ponudil vse možnosti uporabe za organe pregona. Nova uredba Eurodac, ki je v procesu priprave bo ponudila dva pomembna namena za ta sistem. Prvič, sistem bo bolj sofisticiran in se bo bolje odzival na migracijske pritiske v okviru reforme Dublina in novi biometrični podatki, numerični podatki, kot so digitalne podobe in prepoznavanje obrazov, pomenili tudi večjo možnost za organe pregona, ti bodo imeli, bodo imeli dostop do tega in bodo lahko bolje upravljali delo. Upam spet, da bo nova uredba Eurodac k malu sprejeta kot zakonodajni akt. Informacijska struktura pravosodja in področju notranjih zadev, ima nekaj vrzeli. Zato bo izvajanje novega sistema, ki bo kmalo mogočeno pomembno. Ta sistem, ki ga imamo že sedaj, po uveljavitvi 29. decembra, bo ponudil novo orodje za mejne organe, za odkrivanje lažnih dokumentov, lažne identitete. To je eno najpomembnejše vprašanje prevare glede identitete na mejah, poleg lež, lažnih dokumentov. Državljani tretjih držav s terorističnimi zgibi ne bodo več mogli neopaženo prečkati meje. To bo torej dodalo k varnosti v Evropi. ETIAS je še en sistem, ki bo tudi še naprej prispeval k notranji varnosti in tudi k boju proti terorizmu. Pomaga prepoznavati državljane tretjih držav, ki ne potrebujejo vize, pa lahko predstavljajo grožnjo pred prihodom na naše meje, tako da bodo potem meni policisti bolje opremljeni za sprejemanje pravih odločitev. Prav tako pa je pomembno, da omenimo in to v kontekstu prejšnje razprave, da sistemi in podatki, ki se uporabljajo, mora biti povezani. Drugače ni prav učinkovitosti. Metoperabilnost bo pomenila veliko spremembo delovanja, tudi kar se tiče učinkovitosti delovanja informacijskih sistemov, kar se tiče notranje varnosti in kar se tiče boja proti terorizmu. Zagotoviti želimo bolj sofisticirana urodja nacionalnim organom, in končnim uporabnikom, da bi imeli ustrezne podatke v pravem času, da bi se ustrezno odločili. Pomembno je vedeti, da medoperabilnost ne ustvarja novih podatkovnih baz ali podvojuje že obstoječe. Medoperabilnost govori o tem, da bomo bolj učinkoviti pri uporabi tega, kar že imamo in kar bomo vzpostavili. Zato je ključnega pomena, da to storimo razvoj informacijskih sistemov, ki jih že imamo, kot glavnih orodij za skupnost organov pregona in za boj proti terorizmu. Še nekaj besed o medoperabilnosti sami in kako bo to prispevalo k boju proti terorizmu. Štiri elemente imamo v tem predlogu. Najprej glede odkrivanja večkratne identitete. To ne bo več možno božični napad. Napadalec je imel 14 različnih identitet v Nemčiji in morda tudi v drugih podatkovnih bazah. S tem repozitorijem to ne bo več možno, kaj ti vse identitete bodo biometrično povezane z eno osebo, tako da bodo nacionalni evropski organi lahko hitreje spremljali boljše odločitve. Skupna biometrična služba bo povezovala vse identitete in evropski portal za iskanje bo končnim uporabnikom nudil neposreden dostop do podatkov. Z vsem spoštovanjem zaščite glede dostopa do podatkov. Nič se ne bo spremenilo, samo bolj učinkoviti bomo pri načinu delovanja organov pregona in mejnih služb. Prav tako bo medoperabilnost, po mojem mnenju, olajšala pri izboljšavi medsebojnega vzajemnega zaupanja med državami članicami. Naj bo jasno, novi sistem bo spremenil način delovanja v bližnji prihodnosti v boju proti terorizmu. In naj vas prijazno spomnim, da EU Lisa že deluje kot ponudnik visokokostnih storitev in bo tako tudi naprej. Razvijali bomo storitev še naprej, zato da bi kar najbolje služili našim uporabnikom. Naprimer, funkcionalnost, kar se tiče sledenja tujim borcem, kar se tiče 36. člena, to smo že sprejeli, potem akcijski načrt za kakovost podatkov, to skrivamo na evropski ravni. Kakovost podatkov je ključnega pomena za učinkovitost sistemov in za razvoj in za pripravo ustreznega odziva na grožnjo teroristov. Želimo se odzvati tehnološko na razvoj dogodkov, narediti Evropo varnejšo. Želimo torej prispevati k izboljšanju notranje varnosti v Evropi. Lahko se zanašate, zanesete na to, da bomo še naprej početi vse, kar je na naši moči za dvigovanje kakovosti storitev in orodi, ki so ključnega pomena za boj proti terorizmu in za notranjo varnost EU. Po nemeri bomo zadostili vsem potrebam, tako danes kot v prihodnje. Hvala lepa. Tako, de cette présentation et surtout de en particulier en tous les cas Hvala lepa za to predstavitev. In uh, dobro je, da ste govorili tudi o sistemu interoperabilnosti, ki ga je predlagala komisija in o posodobitvah, ko gre za sledljivost eh, in pa preprečitev napadov. To so torej zelo aktualne teme v evropski družbi. Tako, sedaj pa dajem besedo kolegom. Žerom Lenarc je vprašal za besedo, Nuno Melo. Mikrofon, prosim yes uh, yes because uh, uh, nous suivons une sorte de de de protocole. Alors Ja, imamo pač določen protokol. Jerom, izvolite. One minute. Um, no, I, I... Samo eno minuto. Dobro, bom kratek. Hvala lepa za vašo predstavitev. Hvala lepa za gostoljubnost vaše agencije, ki smo jo že večkrat eh, izkusili na osebni ravni, pa tudi z odborom Libe. Govorili ste o predlogi za interoperabilnost. Verjetno se vsi veselimo tega predloga. Um, morda lahko poveste nekaj več o tem, kako bo vaša agencija opravljala s tem. Imamo Schengen, imamo Eurodac, imamo EJAC. Uh, Se pravi, za veliko dosjeji se morate ukvarjati. Ne samo zato, ker imamo nove predloge, ampak zato, ker te sisteme tudi vedno več uporabljamo. Torej, sedaj uh, želimo še interoperabilnost, želimo si, da bi ta bila kar najbolj popolna in v luči novega mandata, kako gledate na trenutno usposobljenost agencije za opravljanje vseh nalog dožnosti, ki jih pričakujemo od vas? Imate dovolj zmogljivosti, virov, eh, zaposlenih ali lahko pravljate delo, ki ga od vas zahtevamo? Yes, uh, Hvala. V naslednjih treh do petih letih bomo dobili kar nekaj pobud, eh, ki bo tudi del dela naše, zgodovin, eh, eh, naše agencije Eurodac, recimo eh, prenova vizonskega sistema in tako naprej. Seveda pa imajo tudi drugi deležniki pričakovanja od naše agencije in to seveda predstavlja velik izziv za nas. Prav ste povedali, gre za vprašanje usposobljenosti, Eh, agencije, da se ukvarja z vsemi temi kolegi, vsemi temi um, nalogami. Res je, da naša agencija ostaja, um, torej obstaja že pet let, ampak eh, nismo dobili v tem času kaj dosti več zaposlenih. Um, zato bi bila pravzaprav vaša naloga, da nam ponudite vire in pa človeške vire, s katerimi bomo lahko upravljali naloge. Pri tem potrebujemo torej tudi vašo podporo. Eh, zmogljivost našega sedeža tukaj v Štrasburu ne bo dovolj. Eh, zato bo treba naše zmogljivosti razširiti, pri tem pa seveda potrebujemo podporo eh, sveta in pa parlamenta. In pa potem še pomembnejši del, človeški viri, eh, res je potrebovali bomo več osebja. Vem, da ste predvideli nekaj dodatnih virov za agencijo v vaših predlogih, ampak to je prej za specifične namene. Če pa želimo, eh, da bi trajnostno okrepili zmogljivost agencije, bi eh, morali poskrbeti za neko trajno rešitev. Kajti agencija ob ustanovitvi ni imela tako obsežnega mandata, kot ga ima danes. Na številnih področjih nam primankuje osebja eh, ali pa je osebje preveč obremenjeno. Tako da tukaj bi rekel, da nujno potrebujemo okrepitev naših človeških virov, zato da bomo lahko še naprej eh, se soočali z enakim delovnim bremenom in da bomo lahko prevzeli tudi vse nove odgovornosti in pa naloge, ki prihajajo k nam. Hvala. Dobro smo slišali vaš odgovor v zvezi z človeškimi viri in pa finančnimi sredstvi. Besedo dajem Nuno Melu za eno minuto. Hvala, govoril bom portugalsko. Estamos aqui os dois relatores, eu sou relator na Libe. Z nami sta dva poročevalca. Jaz eh, sem v odboru Libe poročevalec za interoperabilnost. No, drugi poročevalec je pa spregovoril pred menoj. Meni se zdi to pomemben zgodovinski trenutek. Za vas imam naslednje vprašanje. Kje opazite primankljaj interoperabilnosti glede na nedavne dogodke v Evropi, pa tudi zunaj Evrope? Recimo, eh, omenili ste, da je nemški napadalec imel kar 14 eh, lažnih identitet. Imate še kakšne druge primere za to? In pa drugo vprašanje. Upoštevajoč eh, dosedanje primere? Za katere države bi rekli, da je izmenjava informacij najpotrebnejša ali obstaja morda kakšna država, ki ni pripravljena sodelovati na področju izmenjave informacij in ali je to v kakšnem primeru pripeljalo do negativnih posledic? Hvala, izvolite besedo. Hvala lepa za vaše vprašanje bojim se, da ne morem eh, ponuditi polnih odgovorov, kajti eh, tukaj gre bolj za operativno delo organov kazanskega pregona. Verjetno bi prejšnji gost lahko bolje odgovoril na ta vaša vprašanja. V zvezi s prvim vprašanjem. Pomankljivosti na področju oziroma pomankljivosti, ki naj bi jih sedaj odpravila interoperabilnost. No, podal sem že en primer za to. Drugi primer pa bi lahko bil Eh, povezan z eh, napadi v Parizu novembra 2015, ko je znano, da je vodja te teroristične skupine večkrat eh, potoval v Sirijo in se potem vrnil v Evropsko unijo in oblasti tega niso odkrile. To gre delno predpisati temu, da je interoperabilnost pač ne tehnični ukrep, ki ne more rešiti vseh problemov. No, interoperabilnost bi tukaj lahko bila zelo pomembna. Pa še nek primer. Odziv na migracijsko krizo. Tukaj sem slišal odgovor prejšnjih dveh gostov, torej povezava med terorizmom in eh, begunci in pa migracijami. Tukaj je odgovor jasen. Na vrhu migracijske krize je v Grčijo prišlo na 10 tisoče, 20 tisoče ljudi vsak teden in oblasti so jih želeli, želele ustrezno registrirati, preveriti. Ampak, če bi uh, imeli vzpostavljeno interoperabilnost, potem uh, bi lahko uh, odkrili določene osumljence uh, za terorizem, ki potem jim ne bi bil dovoljen vstop v druge države. No, uh, na drugo, drugo vprašanje pa se prej nanaša na organe kazanskega pregona. Potem uh, vprašanje glede izmenjave informacij. Mi ne moremo preverjati, kako uh, države članice izmenjavajo informacije med seboj, nimamo dostopa do teh podatkov. Bi pa rekel, da tukaj obstaja trend eh, vedno večje uporabe šengenskega informacijskega sistema. Kot sem povedal, že eh, v 2016 smo imeli več kot 4 milijarde uh, zadetkov. Uh, v letu 2017 pričakujem, da je bilo uh, teh eh, iskanj še 25 odstotkov več kot v letu 2016. Tako da eh, očitno raste izmenjava informacij med državami članicami, ki uporabljajo SIS kot eh, platformo in uporabljajo tudi druge kanale informacij. No, seveda obstaja razlika med uh, prispev, ki držav članice v informacijski sistem, večje države prispevajo več, eh, manjše države manj, ampak nasplošno bi rekel, da je trend tukaj pozitiven. Hvala. Monika in potem Ana Gomeš. Prosim, da sta kratki. Sama bom kratka. Moje vprašanje je naslednje. Ali imajo države članice vse tehnične predpogoje za to, da bi lahko polno koristile inštrumente, ki so na voljo? In če temu ni tako, kakšno podporo bi morali nuditi državam članicam? Kaj bi vi tukaj predlagali? Jo. Ja. Kratko in jedrnato in natančno vprašanje. Izvolite. Hvala. Vse države, ki so vključene v ta sistem, morajo izpolniti tehnične zahteve za dostop do sistema, sicer eh, se ne bi mogle povezati na sistem. No, ampak eh, učinkovitost eh, sistema ni odvisna od tehničnih potreb, ampak od učinkovitosti uporabe. Tudi drugi govorniki so povedali, da bi, da bi potrebovali nekaj več usposabljanj in izobraževanja v državah članicah. Zato bi se morali v prihodnosti osredotočiti na to, če želimo povečati učinkovitost sistema in pa eh, bolj učinkovito uporabo sistema, potem eh, lahko naša agencija seveda ponudi nekaj eh, usposabljanj za države članice. Če bi imeli še več človeških virov, pa bi se lahko tukaj povezali tudi za CEPOL-om, za Frontexom, lahko bi se osredotočili na izgradnjo zmogljivosti v državah članicah. Eh, lahko bi jih bolj učinkovito podprli pri doseganju ciljev za širšo in pa bolj učinkovito uporabo inštrumentov, ki so nam na voljo in ki bodo nam na voljo v prihodnosti. Hvala lepa, Ana Gomeš. Um, Hvala, gospod Garkov. Zanima me, če vam je mar samo za če vam je mar za celovitost in dostop do podatkovnih baz, ki jih upravljate. Ali je kdo analiziral eh, nadzor nad podatki? Recimo, veliko pozornosti posvečamo podatkom o prosilcih za azil, migrantih in tako naprej. Ampak Kaj pa je z programi, ki jih imajo nekatere države članice, recimo eh, gre za naložbene programe, kjer lahko bogati ljudje kupujejo eh, vizume, prebivališče. Eden izmed predpogojev je, da morajo imeti čisto kazensko evidenco, ampak dobro, tudi to lahko z lahkoto kupiš. Ali imate kakšen nadzor nad eh, podatki, ki so povezani s tem. Imate kak nadzor nad takšnim podeljevanjem vizumov, stalnega prebivališča, narodnosti v okviru takšnih programov, kjer države članice prodajajo um, pravico do prebivališča ali pa narodnost? Hvala. ta naša agencija to zelo resno jemlje. Odgovorni smo za zagotovitev kakovosti podatkov, ki so na voljo v podatkovnih bazah. Eh, državam članicam redno eh, pripravljamo poročila o kakovosti, opozarjamo jih na nepravilnosti in potem morajo države članice te nepravilnosti odpraviti. Se pravi, imamo um, odgovornost na tem področju in pa. Drugo vprašanje. Naša agencija, tukaj moram biti direkten, naša agencija nima pristojnosti za to, da bi nadzorovala takšne primere. Zato so pristojne države članice, ki imajo takšne scheme in sisteme za podeljevanje vizumov. Eh, je pa naša agencija pristojna za to, da eh, morajo vsi sistemi, ki so na voljo državam članicam, eh, lahko preverijo, ali ima ta posameznik um, čisto kazensko evidenco, ali je že kdaj prej, ki je zaprosil za uh, vizum in tako naprej. Uh, uh, skratka, uh, Ko gre za kakovost podatkov, bi naša agencija lahko uh, naredila veliko, predvsem, če bi imeli nekaj več človeških virov. Potem bi lahko bila uporaba podatkov, ki so na voljo, uh, bolj učinkovita. Torej, če bi naprimer na podlagi vaših podatkov ugotovili, da neka država članica kar naenkrat izdaja veliko več vizumov kot uh, v preteklosti določenim državljanom določene države, bi morali potem eh, na to opozoriti nacionalne organe, zato da bi ti preverili, kaj se dogaja. Predstavljajte si, da bi kar naenkrat opazili porast eh, šengenskih vizumov, ki jih Malta izdaja libijskim državljanom. Ali bi eh, to sprožilo kakšno opozorilo? Da, torej mi pripravljamo eh, redna statistična poročila državam članicam in pa komisije. Torej, takšni dogodki, recimo hiter porast eh, izdaje šengenskim vizumov v kratkem časovnem obdobju, ja, to odkrijemo, eh, to sporočimo državam članicam, ampak ukrepati morajo potem države članice oziroma komisija ona, ona mora potem preveriti, ali je treba sporožiti kakšen postopek. Ampak ja, o tem redno poročamo s pomočjo naših, uh, naših um, podatkov. Gospod Lopes Aguilar, kot zadnji, minuto dobite. Je pa? A, no. eh, eh. That question goes related to the one. Vprašanje je podobno tistemu, ki sem, jih zastavil, ki sem ga zastavil prejšnjim panelistom. Mikrofon, prosim. Point that we are all well aware that your agency. Torej, vsi se zavedamo, da je vaša agencija neutralna, ko gre za ustavne ureditve v državah članicah. Ampak vaša naloga je vseeno tudi to, da zagotovite eh, interoperabilnost podatkov, da preverite zanesljivost, kakovost podatkov. Ali se vam zdi, da na to vpliva notranja porazdelitev pristojnosti med eh, recimo sodstvom, eh, organi kazenskega pregona, policijskimi organi in tako naprej. Ali je tukaj situacija enaka eh, v primeru podatkov, ki prihajajo iz Belgije in pa v primeru podatkov, ki prihajajo recimo iz Francije? Ja, seveda nista niti dve državi popolnoma enaki. Dejansko obstajajo tukaj razlike med državami moram reči, da nisem preučeval teh eh, razlik eh, na ta način, kot ste vi opisali, ampak na podlagi mojih izkušenj bi rekel, da usklajevanje dela med eh, agencijami in pa organi, kjer so institucionalne zastave, sestave nekoliko bolj zapletene, je seveda bolj uh, zapleteno. Hvala. Nihče drug se ni javil k besedi? Hvala lepa za to zelo kakovostno izmenjavo stališč, gospod eh, Garkov. Eh, nekoliko smo morali pohiteti, čez 15 eh, minut glasujemo na plenarnem zasedanju. Naši kolegi seveda morajo biti pri tem prisotni, ampak. Hvala lepa za to odprto, iskreno izmenjavo stališč. Veliko korisnih informacij smo dobili in uh, s tem ste pomaga pomagali tudi našim dvima poročevalkama, Moniki Holmajer in pa Helgi Stevens. Seveda člani našega odbora skušajo ugotoviti tudi, kakšne so vaše potrebe, zahteve. Slišali smo tudi nekaj o tem, kako bi se morali soočati z pomembnimi grožnjami. naši kolegi verjamejo v uh, krepitev osveščenosti in pa preprečevanje terorističnih dejanj. Hvala lepa, gospod Garko, hvala lepa, kolegi, da ste ostali tukaj. Hvala, da ste odgovarjali na vprašanja, gospod Garkov. Vem, da ni vedno odgovarjati tako spontano, ampak eh, vsekakor veliko uspešnosti pri vašem nadaljem delu in hvala.